Torej, po dnevnem redu sledi skupna razprava o enotnem evropskem nebu. To je poročilo Marinesku o izvajanju enotnega evropskega neba in poročilo Sasoli, aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa. Najprej bi besedo poročevalec Marinesku, štiri minute. Ne, Hvala lepa, gospa predsedajoča. Približno uh, eh, 26 tisoč eh, letov dnevno, uh, eh, 500 tisoč delovnih mest v letalskih družbah, tako v zraku kot na tleh. Poleg tega je tukaj še 100 tisoč delovnih mest na področju nadzora. Prihaja celo do, prihaja do uh, oskih grl. in tako naprej. To je kratek pregled evropskega letalskega prometa. Ko si pogledamo, oziroma ko se stavljate za uredbo, potem morate upoštevati vse deležnike. Ta arhitektura temeli na učinkovitosti in ne na mejah in na uh, poteh in seveda na neposrednih poteh. prihaja do. Oziroma, če bi uredili to področje, potem bi znižali eh, cene letalskih vozovnic, eh, uporabili bi manj goriva in tako naprej. Tukaj imamo eh, SES plus in pa SES 2 plus. Izvajanje obstoječih uredb je prineslo napredek na tem področju. Prišlo je do manj zamud, to da eh, stroški za letalske družbe in pa stroški za potnike se niso znižali. in napredek, eh, kar se tiče eh, neposrednih poti, ni velik in zato obstajajo določeni razlogi. Naprimer, sindikati se iz razno raznih razlogov borijo proti temu, eh, oklepajo se svojih privilegijev. Brez razloga. Evropska unija je veliko uložila v prehodni letalski promet, tudi industrija je uložila v nove tehnologije in prve rezultate bi lahko že izvajali. Škoda bi bila, če bi izvajanje še vedno temeljilo na sedanji arhitekturi. To bi pomenilo veliko izgubo javnega denarja in tudi ne bi prineslo koristi, ki jih pričakujemo za naše uh, potrošnike. Vse bi moralo temeljiti na učinkovitosti in morali bi imeti možnost tudi, da nadziramo eh, letalski promet. Potrebujemo več, večjo učinkovitost eh, podpornih eh, služb. Poglavitni argument tistih, ki so proti uredbi, je ta, da imamo tukaj ločitev navigacijske službe oziroma podpornih služb. ocenili smo številne eh, ponudbe. Mislim, da ni nič narobe sa, temi, eh, sa, tem, sa to ponudbo. Vsi bi pridobili, zlasti tisti, ki koristijo te službe. To so potniki. To, da uprave držav članic eh, tega mnenja ne delijo. Pogovarjali smo, se nismo o potnikih, ampak o javnih uradnikih. Ampak mislim, da bi koristi morali imeti uporabniki in v tem primeru so uporabniki eh, potniki, ki eh, imajo pravico do pravične eh, cene vozovnic. V svetu se razprava ni razvila oziroma to ni šlo tam naprej. Pravzaprav ni uh, dobrih uh, argumentov proti temu. Hvala lepa. Quatro. Hvala, gospod Sasoli, štiri minute. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala predvsem tudi poročevalcem v Sinci za zelo konstruktivno sodelovanje pri pripravi tega besedila in sicer gre za uredbo o eh, v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa. Tu gre seveda za svežen, ki ga je uh, Evropska komisija predstavila junija, gre za izboljšanje celovite učinkovitosti upravljanja zračnega prostora z reformo opremljanja in zagotavljanja navigacijskih služb. Besedilo o enotnem evropskem nebu je seveda zelo kompleksno in to bo imelo tudi posledice za države članice. To je tudi zelo obsežno besedilo in ukvarja se z zelo kontroverznimi vprašanji. Najprej pomankljiva učinkovitost pri zagotavljanju navigacijskih služb, potem fragmentacija sistema upravljanja zračnega prometa. Uredba eh, za, sem za katero sem poročevalec, eh, obravnava varnost in predvsem tudi agencijo za varnost zračnega prometa. Gre za eh, ohranjanje visokega, eh, visoke ravni varnosti civilnega letalstva v Evropi. Gre seveda za tehnična vprašanja, gre pa tudi za upravljanje agencije. V prvem delu besedila obravnavamo Eh, prilagajanje novih pravil eh, enotnega evropskega neba in predvsem tudi za upravljanje eh, zračnega prostora. Drugo, v drugem delu pa gre za upravljanje agencije same, kar zadeva tehnične vidike smo prisluhnili različnim sogovornikom komisiji, zainteresiranim stranim in eh, dosegli smo soglasje o tem besedilu. Gre seveda za tehnične specifičnosti, gre za proizvodnjo, za eh, vzdrževanje in gre tudi za certificiranje in za potrdila pilotom. Tudi tu gre predvsem za ohranjanje visokega nivoja in za enotno raven varnosti. Drugačno pa je vprašanje upravljanje agencije in eh, to obravnavamo v drugim delu. Komisija je predstavila inovativen pristop, predvideva reformo komisije same, gre za prerasporeditev pristojnosti in a EASA naj bi se koncentrirala na nadzor eh, tehničnih uredb in varnosti, Evropska komisija pa na ekonomska vprašanja, Eurocontrol pa na operativna vprašanja. Torej, komisija je želela spremeniti tudi ime komisije iz Evropske agencije za varnost letalskega prometa na Evropske komisije. Evropska agencija za letalstvo in to jasno kaže, da so hoteli, eh, se želeli prid, eh, približati ameriškemu sistemu. Komisija je nekako želela pri tem uporabiti tudi nov medinstitucionalni sporazum. In Eh, sicer da bi našli skupen pristop pri obravnavanju evropskih agencij. To sicer ni pravno zavezojoče, gre za obravnavo vseh posameznih primirov in um, gre za izbiro sedeža za delovanje agencije za uporabo um, virov, sredstev in tako naprej. Ta agencija je med najpomembnejšimi agencijami Evropske unije. In Tudi parlament mora biti sogovornik in so odločati pri tem. In zato mora ta agencija poročati tudi parlamentu, predvsem tudi o upravljanju in porabi sredstev. Glavni cilji so učinkovitost, varnost um, v svetu, kjer, v katerem se število letov stalno povečuje kakšna je vloga Evrope. E, torej, ne gre zdaj za, za soočenje z drugimi velikimi državami. E, če bomo združeni, bomo ohraj, ohranjali e, to visoko raven varnosti in bomo tudi konkurenčni drugim gre predvsem za zmanjšanje fragmentacije nadzora nad zračnim pod, prometom, potem zmanjšanje e, uporabe goriva, e, eh, z, skrajšanje e, zamud v zračnem prometu. To je seveda velik izziv, ampak to je pomembno tudi za naše gospodarstvo. Želim končati s tehnično pripombo. Zaradi napake Eh, strani sekretarjata odbora za promet v besedilo nista vključena dva amandmaja, 43 in 44, o katerih pa smo že glasovali v odboru. E, torej ta dva predloga, e, ta dva predloga spremim bosta vključena v glasovalni seznam za jutri, sedaj manjkata. Hvala, sedaj vam besedo gospa komisarka Reding. Gospa predsedujoča, Pobuda za enotno evropsko nebo je eden pomembnejših evropskih letalskega prometa. Naš sistem upravljanja zračnega prometa je fragmentiran, prihaja do zamud, nimamo dobrega pregleda, naslanja se na zastarelo tehnologijo in je dražji kot primerljivi sistemi drugod. Za projektom enotnega evropskega neba smo naredili prvi korak v smeri rešitve eh, tega problema. Želimo eh, pregled, sedaj imamo posodobitev tehnologij, imamo podlago za to in prvikrat v zgodovini letalskega eh, prometa smo poskušali znižati stroške. In če pravite, da smo vse to že uredili, zakaj potrebujemo nov predlog? Odgovor je sledeč. Smo zgolj na začetku dolge poti. Dosegli smo eh, določen napredek, to, da ciljem se še nismo eh, priciljali. Pri eh, SIS, SIS 2 plus gre za naslednji korak pri izvajanju obstoječe zakonodaje. In zato potrebujemo ta nov predlog. Pri eh, SIS-2 gre za to, da bodo upravljalce zračnega prometa eh, oziroma eh, ponudniki navigacijskih služb neodvisni. Včasih so upravljavci del tistih organov, ki nadzirajo in včasih so tam tudi ljudje, ki bi sedijo tam ljudje, ki bi jih morali nadzirati in mislim, da ti, to, to ni najboljši recept za dober nadzor in za varnost. Sedaj se bo Evropska agencija za varnost eh, v letalstvu in pa Eurocontrol. Vsak bo upravljal eh, svoje naloge, da ne bo prihajalo do prikrivanja še vedno ta hip nimamo eh, postopkov javnih naročil in eh, to je treba izboljšati. Predlog ponovno spodbuja eh, letalske funkcionalne bloke in to prinaša večjo prežnost. Kar se tiče predlogov sprememb parlamenta, povsem razumem, da je, so nekatere ideje v državah članicah težko sprejemljive. Toda na razpolago morate dati vire in pa neodvisnost, sicer ne bomo nikoli mogli v, cele, v celoti eh, izvajati eh, enotnega letalskega evropskega neba. Mislim, da, mora, da moramo popraviti eh, oziroma zapolniti vrzeli pridem pride do nesreč ne moramo sprejeti tudi eh, predlogov sprememb, ki črtajo ehm, delo eh, izvajalcev navigacijskih služb. Vse mora temeljiti na objektivnih merilih in mora biti pravilno utemeljeno. Komisija pozdravlja večino predlogov sprememb. V zvezi z temeljno uredbo, ki vsebuje poglavitno vlogo teh inštitucij, so zgolj omejeni primeri, kjer eh, se komisija ne strinja s eh, odborom TRAN, kar se tiče delegiranih aktov. Komisija meni, da bi morali spoštovati to, kar je zapisano v delegiranih aktih in da ne uvajamo novih zahtev, čeprav je komis, se je komisija odločila, da bo upoštevala tudi um, skupina strokovnjakov. To je bil predlog. Um, dovolite, da sklenem. Še enkrat bi se rada zahvalila parlamentu za njegovo podporo. Uh, za nami Če bomo uspešno zaključili prvo obranje, potem upam, da bomo države članice lahko pripravili k temu, da bodo opravile svoje delo. Sedaj pa govorniki za skupine. Najprej gospod Riki za Evropsko ljudsko stranko. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se zahvalil obema poročevalcema za opravljeno delo, ki nikakor ni bilo lahko. Gre za temo enotnega evropskega neba. Eh, postopki so zapleteni, veliko je različnih ponudnikov storitev, poleg tega pa vlogo igrajo tudi eh, nacionalni interesi. Zračni promet se bo v prihodnih letih okrepil in, kot je bilo rečeno, eh, nismo pripravljeni na ta porast v zračnem prometu, kajti evropsko nebo ostaja še naprej eh, zelo razdeljeno. In to eh, povzroča seveda visoke stroške. Potrebno je upoštevati tudi vpliv na okolje, emisije CO2, zagotoviti je potrebno Eh, ugodne storitve za potnike, predvsem pa se je potrebno osredotočiti na varnost v zračnem prometu. Zračni promet bi lahko prispeval tudi k rasti in eh, razvoju gospodarstva v Evropi. Na ta način bi lahko ustvarili nova delovna mesta pomagati moramo eh, letalskim prevoznikom, ki so se znašli v velikih eh, težavah. Hkrati pa moramo zagotoviti ugodnejše storitve eh, za evropske državljane. Evropsko interoperabilnost je potrebno izboljšati, pri čemer je potrebno izvesti program CESAR. Eh, Na področju letalskega prometa se srečujemo z velikimi težavami, predvsem eh, zaradi zadržkov vlad in zaradi nacionalnih eh, interesov. Eh, le z prizadevanjem vseh bomo res lahko uresničili projekt enotnega evropskega neba. Najlepša hvala, gospod Danelis, za skupino socialistov in demokratov za štiri minute. Kirje Petrope. Hvala lepa, gospa komisarka, gospa predsedajoča. Smo pred evropskimi volitvami. In um, euroskeptiki so vedno bolj popularni. Prepričati moramo evropejce, da je Evropska unija v korist državljanom, tako kar se tiče majhnih in velikih stvari. Enotni trg oziroma enotno evropsko nebo je omogočilo, to, da so številne poti bolj dostopne za številne potnike. Več prometa, več zamud. In zato so leti tudi dražji in to sproža tudi vprašanja v zvezi s tem, kako varna so potovanja. Nismo še pripravljeni za 21. stoletje ali pa vsaj letalske družbe niso varna potovanja brez zamud, to je nekaj, česar ne moramo jamčiti. Države se sklicujejo na nacionalno soverenost in pa na subsidijarnost. Zato je nadzor letalskega prometa v nacionalni pristojnosti in je tudi eh, žrtev številnih interesov. Mislim, da imamo tukaj 38 sistemov, ki niso združljivi. In to ni povezano s tem, ali je upravljanje zračnega prometa ali pa časa navigacije službe zračnega prometa javna oseba ali ne. V Ameriki, naprimer, imajo en organ in to je eh, posem znižalo stroške konkurenčnost evropskih eh, letališč, če jo primerjamo s konkurenčnostjo tistih iz vzhoda, je pod pritiskom. Potrebujemo spremembe, potrebujemo organizacijske reforme. In to ni povezano s osebjem na naših letališčih. Nadzorniki zračnega prometa opravljajo odlično službo, sedaj imamo več prometa in eh, letalska potovanja so varnejša. Vemo, kako varne so poti v Evropi. Tudi, če želimo narediti naslednji korak, moramo racionalizirati. To pomeni, da moramo končno začeti izvajati enotno evropsko nebo. To je edini način, da bomo a, skrajšali razdalje in da bomo znižali stroške za potovanje in pa da bomo omili porabo goriva. To pomeni manjše stroške za okolje, pomeni pa to tudi cenejša potovanja za družbe in potnike. To pomeni, da moramo nadgraditi zmogljivosti, tako da bodo eh, države eh, članice lahko eh, dosegle cilje Evropske komisije. Zastavili smo si merila za preglednost, za, za družbe, za službe za logistično podporo. Enotno evropsko nebo je nekaj, s čimer bi lahko veliko pridobili. To je tudi simbol za Evropsko unijo, kajti zagotoviti bi morali to, da, eh, bomo, da bi poslali močno sporočilo. Čestitam poročevalcema eh, in se zahvaljujem za odlično sodelovanje in pa tudi za visoko raven poročil. Za skupino Alde. Gospod Benjen, dve minuti. Hvala lepa. Predsedojoča, hvala lepa kolegicam in kolegom, ki so delali na tem poročilu. Potrebujemo nujno ta hip enotno evropsko nebo. Razočaran sem, da je premalo politične volje v državah članicah, da bi to lahko tudi uresničili. To, da vesel sem, da je vlada Združenega kraljestva zelo podprla enotno evropsko nebo. Združeno kraljestvo si želi več Evrope glede tega uh, vprašanja. Čeprav se nekateri konzervativci spogledujejo za izstopom iz Evropske unije. Um, to področje je, je zelo fragmentirano in to stane 3 milijarde evrov letno. To stane tudi um, delovna mesta in to poveča emisije CO2. Um, Izpolnevati bi, cilje, izpolnevati bi morali cilje glede zaščite okolja. Sedaj eh, si moramo prizadevati. To, da zelo sem razočaran, da eh, nacionalna politika igra vlogo v tem predlogu, kajti tukaj bi moralo iti za evropsko dodano vrednost. Zakaj eh, je bilo gibraltarsko letališče izključeno iz tega predloga? To nima smisla. Tukaj gre za to, da bi nadzorniki zračnega planeta bolje sodelovali s seboj. Tisti iz Gibraltarja ne eh, sodelujejo sami, povezani so z eh, kolegi iz eh, Španije. Torej, zakaj želijo nekateri kolegi preprečiti to sodelovanje? Zakaj želijo Gibraltar izolirati? Liberalni demokrati bo, bo jutri glasovali proti vsem predlogom sprememb, ki izključujejo Gibraltar. Zelo smo zavezani enotnemu evropskemu nebu, to da morda bom, se bomo morali vzdržati končnega glasovanja. Gibraltar je del Evropske unije in če bo to izključeno iz evropskega prava, potem bomo proti. Ne podpirajte nacionalnih politik, ampak podprite predlog Evropske komisije, ki želi vključiti letališče. Gibraltar v predlog. Podprite predlog spremembe 27. Za zelene Herzlichen Dank. Hvala lepa. Enotno evropsko nebo je fascinantna ideja. Toda, žal, te zamisle ni bilo mogoče uveljaviti pri državah članicah. Zakaj? Države članice so imele občutek, da ne sme, da se ne smejo odpovedati nacionalnemu eh, letalskemu eh, prometu, v katerega ne sme nihče imeti upogleda. In to je bila utemeljitev za to, da je bilo izvajanje funkcionalnih blokov zračnega prostora skoraj da nemogoče in se ni moglo tega uveljaviti na takšen način, kot je to predvidela Evropska komisija tudi vendarle smo dosegli napredke. Danes imamo boljše sodelovanje, imamo boljšo organizacijo, zamude so se dejansko zmanjšale, poti so se skrajšale eh, zaradi drugih ukrepov, eh, vojaške blokadne eh, cone so se zmanjšale in so postale redkejše. Evropska komisija pa je, kar se tiče ločitve, šla predaleč in to je odbor za promet tudi zavrnil. Jaz bi to povsem črtala, kaj ti to, kaj gre za zgolj ideološko vprašanje. In eh, ta ločitev, eh, slu, ločitev služb je treba obravnavati na podlagi eh, nacionalnih držav. In kar se tiče delegiranih aktov, to je postala obsesija za Evropsko komisijo. Pa posto gre za to, da bi Evropska komisija obšla demokratični nadzor. Hvala lepa. Hvala lepa za skupino EKR. Gospa Foster, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pred 12 eh, meseci in nekaj več sem pripravila poročilo na lastno pobudo izvajanja enotnega evropskega neba. Parlament je to podprl. Komisijo in države članice smo pozvali, da se zbudijo in začnejo opravljati svoje delo. Zato podpiram predlog komisije. Podpiram tudi tehnično poročilo Sazoli, ampak e, poročilo Marinesko nas skrbi. Ne podpiramo združevanje obstoječih eh, organov na področju letalstva v en organ. Bojimo se, da bo to vodilo do resnih pravnih pomislekov v državah članicah. Naprimer, v Združenem kraljestvu smo sprejeli zelo veliko zakonodajnih aktov, ki bi jih sedaj morali spremenjati brez razloga. Prav tako nismo proti temu, da bi PRB postal bolj neodvisen, ampak o tem bi morali bolj natančno razmisliti in to bi zahtevalo ustrezno presojo učinka. Sedaj pa Gibraltar gre za britansko ozemlje in kolikor vem, bi to bilo izključeno nažalost so nekateri španski kolegi spet odreagirali zelo provokativno. Leta 2006 so vse strani podpisale sporazum in nismo pripravljeni stopiti nazaj in se odpovedati enotnemu nebu samo zaradi tega. Pogubne posledice tega otroškega vedenja bi lahko naredile pomemben korak nazaj. S tem bi, če bi ukrep sprejeli, bi oblikovali 300 tisoč novih delovnih mest in bili tudi zelo okolje prijazni, če zeleni slučajno poslušajo. Zato prosim, da nas podprete jutri. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa skupina GUE, gospod Kohliček, za minuto. Milé kolegyne, vážení kolegova, Evropská komise, tak jak se blíží konec. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Evropska komisija z mandatom uh, zaključuje delo in bližajo se šprinterjem, oziroma podobni so šprinterjem, ki se bližajo ciljni črti. Zelo veliko je predlogov, ki jih želijo strpati sedaj sem. Eden od teh predlogov je tudi ES21. Čeprav enotnega evropskega neba še nimamo in rezultatov ne poznamo, eh, poročevalec vse eno podpira predloge komisije. Podjetja v Evropi so v velikih težavah, ampak to nima nobene veze z upravljanjem zračnega prometa. Če bi uvedli slabe spremembe, bi to lahko ogrozilo tudi varnost. Regionalne organizacije že sedaj dobro sodelujejo povsod po Evropski uniji. Prav tako imamo dogovor, da bi ta korak morali zavrniti. Zato skupina GUE tega predloga ne bo podprla. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa besedo dobijo preostali govorniki. Gospod El Kadravi za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospa komisarka, kolegice in kolegi. Najprej se želim zahvaliti gospodu Sosolju in gospodu Marinesku, poročevalcu torej in tudi poročevalcem v senci. Mislim, da smo vsi zelo konstruktivno sodelovali namen je, da bi oblikovali enotno evropsko nebo. Ta sen imamo že zelo dolgo. Določili smo si več korakov in dosegli smo nekaj napredka, ampak eh, veliko dela nas še čaka. Dosegli smo nekaj eh, napredka na področju industrije, zmanjšali smo stroške, zadeve se za potnike izboljšujejo, manje zamud, niže so tudi cene, vse skupaj je zelo dobro za okolje, zato ker je prišlo do zmanjšanja izpustov CO2, prav tako pa smo bolj varčni z gorivom. Ti predlogi pa sedaj predstavljajo nov korak v pravo smer. Želimo poskrbeti, da bodo vsi različni akterji prevzeli svoj del odgovornosti, želimo si preglednost in tudi učinkovitost, kako so povedali prejšnji govorniki mislim, da ne moremo slediti predlogu komisije, da bi aeronautske in meteorološke storitve razdelili. To so dodatne storitve, dopolnilne storitve in ne predstavljajo velikih težav. To smo torej že omenili. Upam, da bo to odraženo tudi jutri na glasovanju. Seveda pa bo vse odvisno od dejanskih rezultatov na terenu nekaj izkušenj že imamo z enotnim evropskim nebom in vsi vemo, kje so pomankljivosti. Lepo prosim komisijo, da se posveti predvsem temu, da bi rešili praktične težave, ki so se pojavljale v preteklosti. Naprimer, kar zadeva porazdelitev prihodka upravljavcev zračnega prostora, kako bi lahko poskrbeli, da bodo prihodki enakomerno porazdeljeni. Nekateri bodo imeli izgubo in moramo jim pomagati. Hvala. Grazie. Hvala lepa, kolega Vlasek, za minuto. Važena, pani predsedkinje, pani komisarka. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospe in gospodje. Zamisel o bolj učinkoviti rabi evropskega zračnega prostora je nekaj, kar podpiram že odnegdaj. ES2 plus pa je žal problematičen predlog. Mislim, da ta čas ne prihaja oziroma ta predlog ne prihaja v pravem času, kaj te države članice, komisija in parlament še niso imeli možnosti oceniti referenčnega obdobja za ES1 in ES2, kaj te to obdobje se bo končalo leta 2014. Prav tako pa smo sedaj dobili nov dramatičen predlog. Tega ne morem podpreti, kajti gre za spremembo naprimer strukture zračnega prostora in to jasno slabi možnost eh, držav članic, da odločajo o svojem zračnem prostoru. Komisija prav tako ne omenja zaščite držav članic. Dobro bi bilo, če bi pojasnili pristojnosti Evropske komisije in Eurokontrola. Sam tega ne morem podpreti. Grazie, Hvala lepa. Kolega El Jarik za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Za temi lepimi besedami o enotnem evropskem nebu, ki zvenijo zelo poetično, se bojim, da se skriva liberalizacija brez vseh meja, da bo prišlo do privatizacije tudi zračnega prostora. Tudi sami uporabljate besede, kot je konkurenčnost in konkurenca. Potem je tu vprašanje struktur za nadzor nad zračnim prostorom, tudi generalna direkcija za civilno letalstvo v Franciji in Franciji sorodni akteri drugot v svetu so odigrali pozitivno vlogo. Vi sicer govorite o harmonizaciji, o poenotenju, mislim pa, da gre tu za razgradnjo. Prišlo bo do privatizacije teh organov za nadzor, prišlo bo do razdrobitve, prišlo bo tudi do zmanjšanja zaposlenih v teh organih, s tem se bo zmanjšala tudi varnost potnikov. V imenu varnosti zračnega prometa, v imenu življenj potnikov, ki res nima cene, bi morali najti pot ven, pogovoriti bi se morali z državami, članicami in sindikati. Če želimo zmanjšati stroške, potem najprej preverimo, ali je možno zmanjšati stroške pri plačilu uradnikov in delničarjev. Ne moremo se igrati z življenjem ljudi. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospa Garling, za minuto. Thank you, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi mislim, da sem edina poslanka, ki predstavlja Gibraltar eh, in ki govori o tem. Nisem strokovnjakinja o enotnem evropskem nebu, ampak že drugič v dveh mesecih stojim tukaj in zastavljam vprašanja o tem, zakaj poslanci Evropskega parlamenta diskriminirajo proti mojim voljivcem v Gibraltarju oziroma na Gibraltarju gospoda Paskoala ne poznam, on je vložil predloge spremem 22, 23, 26 in 27. Ne poznam ga, ampak želim spregovoriti z njim, zakaj se mu je zdelo to potrebno. Nojno je vključiti Gibraltar v to eh, zakonodajo v skladu s pogodbami in v skladu z odgovorom iz leta 2006. Za eh, voljivce na Gibraltarju se zdi, da eh, Samo stopamo iz ene krize v drugo, najprej zamude na mejah, potem blokada Španije, sedaj je to z zračnim prostorom, kje in kdaj se bo to končalo. Volite oziroma glasujte proti 22, 23, 26 in 27 in podprite predlog spremembe kolegice Foster 144. Glasujte proti diskriminaciji. Najlepša hvala, sedaj pa postopek Catch the Eye. DI, prvi ima besedo gospod Bankin. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci. Enotno evropsko nebo in pregled zakonodaje na tem področju vzbujajo več pomembnih vprašanj. Evropska komisija je podala izjavo, s katero se strinjam, namreč, da bi morali trenutni okvir revidirati, kajti trenutno ne deluje učinkovito. Komisija je podala predlog, vendar ta predlog žal ni v celoti točen, kajti prednost bodo imeli veliki operaterji, manjši operaterji, naprimer tisti, ki so aktivni na mačarskem, pa bodo v slabšem položaju. Tudi podporne storitve so sedaj ločene od drugih, govorimo o konceptu SES plus 2, mislim, da gremo tukaj proti konceptu. Nekateri veliki operaterji imajo že sedaj prednost na trgu in te operaterje bomo še dodatno okrepili in to bo vodilo v dodatne stroške. Prav tako uvajamo omejitve na trgu, to bo omejevalo konkurenco in še ogrozilo delovanje trga. Hvala. Grazie, onorevole Žuab. Hvala, sedaj pa gospod Žuab. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej želim eh, kolegi Marinesku in poročevalcem v senci čestitati, kaj ti pripravili so res dobro poročilo. Enotni evropski prostor, evropsko nebo je primer tega, kako lahko z sodelovanjem na evropski ravni poskrbimo za to, da bomo imeli bolj prijazne lete in tudi boljši trg in boljše povezave. Zato mislim, da bi morali podpreti ta projekt, še posebej kar zadeva izvajanje v državah članicah. Sem prebivalec v obmejnih, obmejni regiji z zelo veliko letališč v bližini, zato vem, kaj pomeni. Eh, imeti dobro infrastrukturo v bližini. Mislim, da bi morali uložiti še več v to, zato da bi enotno evropsko nebo zastavili tako, da ne bomo imeli samo najboljših kvot, ampak tudi najboljšo varnost. Varnost je še vedno v rokah držav članic, žal, in uh, to se sedaj še ne ureja na evropski ravni, zato je zelo pomembno, da kot Evropski parlament prepravimo predstavljamo zgled tukaj. Hvala, gospod Švab, sedaj pa gospod Picula. Komisija je tista, ki mora zagotoviti varen in visoka kakovosten promet v Evropi. V zračnem prometu želimo predvsem izboljšati varnost, učinkovitost prometa, zmanjšati želimo stroške, negativni vpliv na okolje. Integracija evropskega zračnega prostora mora spremljati tudi druge integracije v Evropi. Ta predlog je zato spremljiv. Vendar se mi zdi, da bi morali stvari postaviti pod vprašaj. Predvsem bi morali upoštevati kritike strani držav članic. Zračni promet mora biti varen, ampak z zagotavljanjem varnosti ne bi smeli ovirati samega poteka zračnega prometa. Učinek predloženih reformi. Ogromno reformnih predlogov je bilo podanih, vendar ne vem, če jih bodo države članice lahko stroškovno prenesle. Dobro je tudi to, da ste v tem predlogu upoštevali tudi manjša letališča, da niste gledali zgolj na dobiček. Hvala. Hvala lepa, gospod Picula. Gospod Ferreira. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisarka, bodimo pošteni. Namen tega svežnja je liberalizirati in merkantilizirati zračni promet v Evropi. Podjetja bodo sedaj še bolj služila sama sebi. To je cilj te uredbe. Razbijanje nacionalnih agencij agencij za navigacijo in agencij za zagotavljanje varnosti je zelo slab korak, kajti te agencije delujejo dobro in predvsem skrbijo za varnost v zraku. Prav tako pa bo to vplivalo na tisoče ljudi, še posebej v najbolj oddaljenih regijah. To je sektor, kjer se nosi zelo velika odgovornost. Želimo si, da bi imeli bolj učinkovite povezave in bolj okolju prijazen sistem, ampak vse to bi lahko dosegli, vendar ne na tak način. Hvala lepa. Gospa Tikao je naslednja. Hvala lepa. Povdariti želim da bi bilo zelo dobro, če bi začeli izvajati enotno evropsko nebo. S tem bi zmanjšali zamude in tudi učinek letalstva na okolje. Spodbudili bi gospodarsko rast, konkurenčnost in zaposlovanje v Evropi, kajti spodbudili bi, na primer, oblikovanje delovnih mest z visokimi plačami. Socialne partnerje bi morali vključiti v to, še posebej, ko govorimo o ukrepih z pomembnimi socialnimi posledicami. In ne samo to, letalstvo mora biti naša prednostna naloga. Pri tem projektu pa je prišlo do velikih zamud, še posebej, kar zadeva zastavljanje cilje uspešnosti in oblikovanje zračnih blokov delovanje teh blokov bi vodilo do boljše integracije in do boljših storitev. Hvala. Hvala lepa, gospa Tikau. Sedaj pa gospa Ljubčeva za minuto. Gospod komisar, v vežanju. Hvala lepa. Uvedba enotne zakonodaje, ki bo združevala enotno evropsko nebo 1 in 2, ima veliko možnosti za uspeh. Vendar, poskrbeti moramo, da bodo države pripravljene te občutne korake naprej sprejeti. Gre za ločevanje upravljanja zračnega prostora na način, kot obstaja sedaj. To bo pomenilo, da se bodo te dejavnosti združevale v večjih podjetjih in to bo seveda vplivalo na obstoječe državne mehanizme. Zato bi morali poskrbeti za boljše sodelovanje med državami članicami in držav članic ne smemo obtoževati, da te napredne tehnologije še niso sposobne sprejeti. To se lahko zgodi brez presoje učinka in brez presoje socialnega učinka, ampak to ne bi bil pravi korak. Vsi si želimo več konkurence, več varnosti, več učinkovitosti, ampak zaščititi moramo delovna mesta in oblikovati stabilnost na nacionalni ravni. Včeraj ali včeraj Hvala, gospa Ljubčeva. Sedaj pa komisarka, gospa Reding. Have... Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Danes smo slišali zanimivo razpravo. Komisija ve, da bi nekateri deli predloga lahko bili problematični za določene deležnike, vendar posvečati se moramo celotnemu sistemu. Če ne bomo imeli vrhunskega sistema, bodo trpeli vsi delavci, potniki pa tudi gospodarstvo v celoti. Kar zadeva neodvisnost nadzornih organov, po našem mnenju je to najpomembnejši vidik predloga in eh, zelo smo zadovoljni, da je toliko podpore bilo slišati danes. Seveda želimo racionalizirati institucionalni okvir in tudi storitve, ampak Podporne storitve so še vedno predpogoj za to, da bi zagotovili enake možnosti za vse, ko se razpišejo razpisi za podporne storitve. Prav tako obžalujemo, da ste zelo umirili naš predlog, kar zadeva, da bi nacionalne organe morali akreditirati. Komisija meni, da je to zanimiv koncept, vendar to bi imelo daljnosežne posledice zato bi potrebovali temeljito presojo učinka. Zaenkrat se nam to zdi nekoliko preuranjeno, vendar v prihodnosti bi to lahko bolj podrobno preučili. Na koncu želim povedati še, da pozdravljamo pozitivno podporo parlamenta, zato m, mm, predlagam, da sedaj začnemo dejansko sprejemati ukrepe. Evropski zračni prostor potrebuje ta korak naprej in ne smemo več izgubljati časa. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj pa besedo dobi gospod Marinesko za dve minuti. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcem Osenci za sodelovanje in za opravljeno delo. Zahvaljujem se tudi gospodu Sasolju, kaj ti, ti dve poročili sta med seboj povezani. Komisiji želim povedati naslednje. S tem, ko bomo ločili podporne storitve, nismo zmanjšali pomena tega poročila. Tega predloga nismo mogli podpreti, zato ker z tehničnega vidika to ne bi bilo izvedljivo. In naše mnenje je, da ločitev storitev ne bi vodila do manjšega števila delovnih mest. Zagotoviti smo le želeli novo arhitekturo zračnega prostora. S tem bodo časi letov krajši. To je zapisano tudi v mnenju mojih kolegov. Na ravni držav članic pa obstajajo pomisleki, da bi to lahko vodilo v več birokracije in izgubo delovnih mest. Ampak mislim, da bo naš predlog zagotovil prednosti, še posebej kar zadeva varnost leto in dejavnosti na tem področju. V Romuniji pravimo, da ne moreš pobegniti temu, česar se bojiš. In, uh, Enotno evropsko nebo bo na vse zadnje le našlo pravo mesto. Mislim, da bo to koristilo vsem deležnikom in tudi potnikom v tej industriji. Potniki so tisti, za katere to počnemo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Marinesku. Besedo sedaj dobi gospod Sasoli breve, preč... Najlepša hvala. Kratek bom, kajti prej sem na dolgo govoril. Tudi sam sem želel čestitati gospodu Marineskuju in povedati, da govorimo o nadzoru, o prenosu oblasti iz nacionalne ravni na, evropsko, na Evropska agencija, ki, ki jo bo nadziral parlament, govorimo o več Evropi, o večji varnosti in ne razumem gospoda Ferreira, ko je rekel, da bo manj varnosti. Med drugim vse vabim, da preberete besedila. Zato, da bi um, našli pot tudi za privatizacijo, o kateri nismo govorili. Delegirani akti, gospa komisarka, veste, da imamo tukaj Evropski parlament ima lastno stališče, ki presega stališča posameznih odborov. Parlament želi izvajati nadzor nad dejavnostmi komisije. Vendar pa vemo, da odjutraj z, od z glasovanjem o teh dveh besedilih bomo skupaj morali opraviti še veliko dela zlasti v odnosu do sveta. Vsem se zahvaljujem za razpravo. Najlepša hvala, gospod Sasoli. Zaključili smo s to skupno razpravo. O poročilih bomo glasovali jutri ob 12. Gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Poročilo Majer, paket na potovanja in pomoč pri organizaciji potovanja. Najprej besedo predajam gospodu Majerju za 4 minute.